tvoji novi funkciji Evrops, predsednik Evropskega parlamenta prvi uradni obisk opravite pri Juliji Timošenko. Hvala. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k izjavam sveta in komisije v zvezi z danskim predsedstvom. Najprej bi rad lepo pozdravil nekdanjo kolegico Evropskega parlamenta, gospo ministersko eh, predsednico Hele Torning-Schmidt. Dobrodošli med nami, gospa ministerska predsednica. Takoj vam dam besedo, da boste lahko predstavili dansko predsedstvo. Beseda je vaša, gospa Torning-Schmidt.